Spoštovani kolegi, bomo začeli z sestankom odbora za proračunski nadzor. In najprej bi prisrčno pozdravil naše obiskovalce, gospod eh, podpredsednik Soli in Viland. Hvala, da ste se nam pridružila, da se bomo lahko izmenjali mnenja v zvezi z proračunom za 2016. Eh, gospod generalni sekretar se nam je tudi pred dvema tednoma pridružil in nam pojasnil načrt eh, za proračun parlamenta za 2016. Spoštovani kolegi, pred nedavnim smo slišali za to, da je gospod Giorgio Stavrapokis eh, umrl V letih 2013 in 2014 je bil uh, poročevalec za uredbo o um, skladu za solidarnost. Bil je tudi zelo dejaven v našem odboru. Opravil je zelo pomembno delo, ki je vodilo v zelo pomembne spremembe v tej uredbi. In uh, želel bi, da izrazimo sožalje njegovi družini in njegovim bližnjim. Spoštovani kolegi, želel bi vam povedati tudi to, da bomo imeli 31. marca seminar, ki se bo začel zgodaj zjutraj in se končal pozno popovdne. To je zelo pomemben dogodek ki nam bo omogočil kritično presojo naših eh, rezultatov, morda tudi naših postopkov, načina dela. Vprašali se bomo, kako uspešni smo bili, kako uspešni so bili naši izdatki, ali so resnično vodili v ustvarjanje dodane vrednosti na evropski ravni. Vprašali se bomo tudi, če se ustrezno odzivamo na težave, na realnost in če nismo morda včasih malce eh, preveč oddaljeni od realnih dogodkov in da predolgo traja, preden se določeni skladi uporabijo. V mislih imam zlasti sklad za prilagajanje globalizaciji. Torej vse to bo do teme naših izmenjav na tem seminarju in torej rad bi še enkrat spomnil na ta datum, ki je, kot rečeno, izjemnega pomena. Upam, da boste sprejeli dnevni red, torej nihče ni proti, prav tako ste se tudi seznamnili z zapisnikom seje 26. februarja 2015. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, v tem primeru ta zapisnik sprejemamo. In sedaj lahko začnemo z izmenjavo mnen o osnutku proračuna za parlament za leto 2016 in dajem besedo poročevalcu gospodu Žerarju Depreju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, vesel sem, da imam to priložnost, eh, kaj ti eh, napredujemo pri našem delu in tudi rok se približuje, kaj ti parlament eh, mora potrditi smernice za proračun 2016 pred koncem meseca aprila. Torej, rok se približuje, imamo predvsej tesno časovnico. Rad bi kolege tudi spomnil na to, da to, kar moramo narediti v tem odboru, je opredeliti naše stališče, ampak kasneje se bo treba pogajati z birojem. Kajti proračun za 2016 bo rezultat sporazuma med odborom za proračunski nadzor in birojem parlamenta. Torej, ko bomo končali z našo razpravo danes, upam, da bomo imeli glavne smernice, s katerimi se bo naša, naš odbor predstavil na teh pogajanjih. Torej, imel sem že priliko eh, pripraviti delovni dokument, torej tisti, ki ste ga pozorno prebrali, ne boste presenečeni eh, nad smernicami tega poročila ne bom še v podrobnosti o vodnih izjavah, ampak eh, to, kar želim, da potrdite, je zlasti pomembne naslednjo. Torej, eh, prednostne naloge za eh, proračun 2016, zlasti kar se tiče kadrov, mora biti v korist parlamenta, v pri izvajanju njegove funkcije so zakonodajalca in nadzora nad izvršno vejo oblasti. Torej prvo. Drugo, kar mislim, da je prav tako zelo pomembno v okviru tega splošnega eh, sporazuma, je to, da za nekatere države članice velja, da se nahajajo v zelo kritični proračunski situaciji. Ne bom se vdaj govoril o najbolj ekstremnih primerjih z juga Evrope, ampak za te države velja, da mora Evropski parlament biti tisti, ki se bo obnašal najbolj vzorno pri razporeditvi proračunskih sredstev. Se pravi, da bo šlo resnično za potrebna sredstva in da ne bo prišlo do nobenega nepotrebnega trošenja teh sredstev. Želel bi, da je za nekatere kolege povsem jasno to, da imamo nekatere izdatke, ki jih ne moremo, ne moremo znižati in tu gre zlasti za eh, izdatke kadrov. To je opredeljeno eh, v statutu uh, članov parlamenta, s tem se morda ne strinjamo, ampak to je določeno. Torej, če gre naprimer za indeksacijo, torej, na to smo pač obvezani, to je bila sodba Evropskega sodišča in ima retroaktiven učinek. Ta statut eh, predvideva določeno število prilagoditev in temu rečemo upgrading. Torej, eh, sedaj sem spomnil na najpomembnejše. Kar je prav tako pomembno, je to, da predlog, ki ga imate pred seboj in za katerega upam, da ga boste potrditi, je, da se za 2016 eh, na splošno eh, potrdi 20 odstotno zvišanje celotnega proračuna, torej glede na maržo, ki jo predstavlja finančna perspektiva, ta cilj uh, ni nemogoč, je pravzaprav uh, predvsej realističen, torej gre za manj kot 20 odstotkov administrativnih stroškov. Kar pa se tiče zvišanja stroškov za 2016 v primerjavi z 2015, pa bi predlagal naslednje in to se mi zdi uravnoteženo. Torej eh, stopnja eh, zvišanja proračuna za 2016 v primerjavi z 2015 je utemeljeno po eni strani zvišanjem stroškov, torej lahko temu rečemo obratnih stroškov, se pravi eh, kadrov, stroškov, ki so povezane z misijami, s čiščenjem in tako dalje. Se pravi, da je ta stopnja ohranjena pod dvema odstotkoma za 2016. torej kar pa bo več kot to, več kot dva odstotka, pa bo predmet eh, posebnih eh, sredstev, ki bodo povezana z varnostjo, torej varnostjo samih stavb parlamenta, kajti to je nujno, zato ker nekatere grožne prej niso obstajale, pa zdaj obstajalo po eni strani, po drugi strani pa tudi zato, ker trenutna oprema na področju varnosti je že zastarela, torej ima več kot 10-15 let in zato je treba to obnoviti prav tako, kar se tiče um, uh, kibernetske varnosti. Je bilo večkrat rečeno, da je treba to okrepiti in to je tudi vključeno. Torej, še enkrat ponavljam. Uh, Ehm, zvišanje proračuna 2016 v primerjavi z 2015, tu gre za zvišanje do dveh odstotkov in pa posebna sredstva, ki bodo namenjena varnosti. Biro bo morda zahteval in to sklepam z neformalnih ehm, razprav, ki sem jih imel, torej lahko bo zahteval, da bo v ta posebna eh, sredstva za varnost ehm, vključeno, da bodo vključena tudi sredstva za posamezne stavbe. Ne bom šel v podrobnosti, o tem bo naknadno odločeno, torej ali bo ta zahteva obravnavana naklonjeno ali ne. Predpostavljam pa, da bo do tega prišlo pri pogajanjih. Torej, na to specifični ukrepi. Prvič, kar se tiče prednosti parlamentarnemu delu, želeli bi zlasti okrepiti administrativno zmogljivost um, sekretarjatov specializiranih parlamentarnih odborov, zlasti na področju nadzora. Torej, v zadnjih letih je uloženo v uh, pomoč parlamentarnim odborom pri izvajanju njihovih eh, sozakonodajnih eh, vlog. Kar pa se tiče nadzora, pa mislim, da je treba še uložiti določena sredstva in sprejeti določene ukrepe in o tem bomo tudi slišali več kasneje. Tu se bomo morda malce razhajati z birojem, kar ti eh, po našem mnenju bi bilo treba to narediti na malce drugačen način. Mi bi želeli angažirati 20 dodatnih sodelavcev. Na to v povezavi s to, te, s to krepitvijo zmogljivosti pa bomo gotovo morali načeti enega izmed najbolj zahtevnih vprašanj za proračun 2016 in sicer um, vso to tako imenovanih nadomestil eh, sekretarjata, torej sredstva, ki jih imajo člani parlamenta na voljo za lokalne in akreditirane asistente. Torej, generalni sekretar je predlagal, podal predlog in mislim, da bi ga morali sprejeti. Torej, sam pojem um, nadomestila za sekretarjat. Uh, je zelo nejasen in javnosti pa ni jasno, kaj, kaj v to spada. In podoba, ki jo imajo nekateri, je ta, da gre tu za nadomestila, ki, če niso porabljene, se jih lahko uporabi v druge namene. Torej, sam pojem ni primeren in eh, prosil bi vas, da tako posamično kot kolektivno razmislimo o tem, kaj bi bila bolj ustrezna formulacija, da ne bo prihajalo do nesporazumov in zmed. In na to drugič, in pri tem ne bi posebej ustrajal, ampak nekatere skupine želijo več sredstev za svoje kadre in druge skupine, ki tega ne želijo. Torej, v tem trenutku se ne strinjamo o tem, kaj naj bo dokončna ovojnica. Torej, treba bo najti ustrezno ravnotežje med eh, akreditiranimi asistenti in lokalnimi asistenti. Ne bom šel sedaj v podrobnosti v številke. Te številke so bile zelo zgovorne. Torej, naš predlog najdete v točki 14 mojega eh, poročila in sicer predlagamo generalnemu sekretarjatu, da čim prej biroju eh, predlaga, poda konkreten predlog in želeli bi, da bo ta končen sklep, ta končna odločitev stopila v veljavo v začetku leta 2016. Torej, eh, ne grozim, ampak to je dejstvo. Proračunski postopek nam da je možnosti, s katerim lahko biro prisilimo v to, da spoštuje roke, ki jih želimo, da se spoštuje postopkovne roke in zato vam lahko zagotovim, da bodo ti roki tudi ustrezno izpolnjeni. In ne nazadnje, s podpredsednikom, ki je odgovoren za parlament, sem se že sestal, eh, prav tako s generalnim sekretarjem in pa s poročevalci v senci. In mislim, da je pomembno, da generalni sekretar predstavi pred našim odborom, splošni pregled teh eh, novih ukrepov, torej tako za zaščito eh, parlamentarnih stavb, kot tudi za kibernetsko varnost eh, za 2016. Torej, če sem pravilno izračunal, za dva sistema varnosti, torej za stavbe in za kibernetsko varnost, bo treba predvideti približno 7 milijonov evrov, če se prav spominjam. In na to tretjič, glede na to, kar sem prej povedal v zvezi s eh, tem, kar lahko zahteva biro in sicer gre za stavbo Konrad Adenauer v Luksemburgu. Mislim, da naš odbor ne bo imel odločitve, če ne bo imel zelo jasnega upogleda v srednjeročno strategijo parlamenta in pa tudi v dejanske potrebe. Pa tudi želeli bi vedeti, kakšen je sistem finančne montaže, ki je omogočila izgradnjo te stavbe. Torej, želeli bi, gospod generalni sekretar, da predstavite torej, strategijo srednje, na srednji rok in pa finančni eh, mehanizem, ki konec koncev, če so moje informacije pravilne, ni tako zelo kompleksen. Torej gre za izgradnjo stavbe KAD in zelo korisno bi bilo, če bi lahko o tem vedeli več. Na to, kar se tiče eh, komunikacije, mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli oceno, Eh, sredstev, ki so bila namenjena zadnji eh, kampanji parlamenta, ne govorim tu o učinkovitosti, veliko bolj me zanima, kakšen je bil učinek, torej ne v parlamentu, temveč v javnosti. Tudi nekaj kolegov se je name obrnilo. Ugotovljeno je bilo namreč, da je veliko kolegov v Štrasburgu med parlamentarnimi zasedanji eh, želelo boljšo opremo, boljšo računalniško opremo, dostop eh, do eh, spletnih mrež in tako dalje. Torej, ja, to vam tu predstavljam, ne vem, če bo to sprejeto ali ne. Kar se tiče financiranja političnih skupin, torej tu želimo spoštovati petodstotno znižanje kadrovskih potreb, eh, kot je bilo odločeno, torej 57 eh, oseb eh, bo zapustilo delo, torej ali, bodo, ali se bodo upokojile ali pa kako drugače in želeli bi torej najprej videti uh, kakšno bo končno poročilo generalnega sekretarja glede varnostnih ukrepov, na to bi v tem okviru želeli zaposliti 25 oseb. Torej, 20 oseb je bilo predvidenih za sekretarjat parlamenta, ampak preden potrdimo to številko, bi bilo treba najprej preveriti, če je mogoče osebe najti znotraj parlamenta in jih samo drugače porazporediti. Torej, to so glavne smernice mojega poročila, ki sem ga imel čas predstaviti. Hvala lepa, Gerard Depre, za to predstavitev teh smernic za proračun parlamenta za 2016 in pa njegov okvir, ki ga želimo opredeliti skladno z prednostnimi nalogami. Tu bi vprašal najprej člane predsedstva, če se želijo oglasiti. E, innanzitutto ci tengo a sottolineare una. Hvala lepa. Najprej bi želel eh, podčrtati eh, sodelovanje med eh, generalnim sekretarjem, podpredsednikom in pa poročevalcem. Poročevalec je predstavil glavne politične vidike tega proračuna, istočasno pa je treba zagotoviti najboljše možno delovanje te institucije. Gerard Depre je zelo dobro pojasnil, da je treba videti, kako se bo proračun višal in kje bodo ti pragovi, se pravi za 20 odstotkov za obratovalne stroške in na to to posebno dotacijo za varnost. Vse stavbe Evropskega parlamenta so ranljive eh, stavbe in če jih ne želimo militarizirati, potem potrebujemo strukturne intervencije in zato potrebujemo sredstva in mislim, da je poročevalec v 16. in 17. točki o varnosti to tudi zelo dobro povzel. Drug element, ki je trenutno zelo pomemben iz razlogov, ki jih poznate, pa je uh, kibernetska varnost. In eh, v točki 10 eh, poročevalec podčrtuje najpomembnejša vprašanja. Popolnoma prav ima poročevalec, ko pravi, da je treba zagotoviti, da bo parlament kot zakonodajalec lahko uspešno deloval. Treba je imeti nadzor nad delegiranimi akti, kajti to je zakonodaja in to je naše delo, to je naša naloga, to je naša obveznost. Če ne želimo če si ne želimo odpovedati naši ulogi kot so zakonodajalec, potem moramo to ulogo tudi odigrati. Torej, svet pripravi približno 400 delegiranih aktov in mi moramo zagotoviti, da ti postanejo zakonodaja. Točki 12, 26 in 27 poročila v zvezi z proračunom za 2016 to tudi zelo dobro opredeljujejo. Kar se tiče gospodarstva, tu gre za politično zelo občutljivo vprašanje. Treba je nadzorovati revizijo Eh, stroškov, ki jih je parlament sprejel v prejšnjih zakonodajnih obdobjih. Istočasno pa je treba tudi videti, kaj je mogoče doseči. In kot je poročevalec zelo dobro povedal, nič cela pet odstotkov marže manevrskega prostora med uporabo proračuna in pa samega proračuna, torej teh nič cela pet odstotkov. To predstavlja 15,5 eh, milijonov investicij v stavbo KAD. Če bi to uporabili, torej teh ni cela pet odstotkov, potem bi lahko zelo veliko prihranili. Kar se tiče osebja parlamenta, torej zaposlenih, eh, glede tega je bil gospod Depre prav tako zelo jasen. Eh, treba je znižati obseg zaposlenih eh, za 2014-2020 za 5 odstotkov, torej za leto 2016 bomo odpravili 57 delovnih mest in to bo predstavljeno prihranek 1,8 milijonov evrov. Na to stroški za asistente. Torej, imeli smo skupno razpravo, tu sploh ne gre nadome, za nadomestila to je samo način, kako se eh, javnost tudi mm, nepravilno informira. Torej, najprej je treba vedeti, zakaj sploh gre. Tu sploh ne gre za nadomestila, tu gre za sredstva, za delovne pogodbe, za parlamentarno delo. Uh, Vemo, da imamo razpravo v vseh političnih skupinah in te politične skupine morajo prevzeti odgovornost za svoje odločitve, glede na to, kakšen je političen učinek teh odločitev. Torej, to razpravo imamo v vseh skupinah. Stališče se zaenkrat precej razhajajo. Torej, imamo na gospodarski ravni to kompatibilnost, ampak eh, na politični ravni so skupine tiste, ki se morajo odločiti, torej lokalni asistenti, to je zelo pomembno poglavje, kajti imamo nekatere situacije, ki so nespremljive, nekateri eh, člani parlamenta imajo desetine eh, teh parlamentarnih asistentov, ki delajo v nacionalni državi člana parlamenta, enega samega asistenta pa nimajo ne v Štrasburgu, ne v Bruslju. Torej, to je nespremljivo. Torej, treba je, eh, da imajo ti asistenti ustrezne pogodbe in da spoštujejo delo ne smemo pa dajati vtisa, da te osebe ne upravljajo parlamentarnega dela oziroma da sploh ne upravljajo nobenega dela. Torej, to pojasnilo je ključnega pomena, če želimo najti ustrezno ravnotežje med lokalnimi in akreditiranimi asistenti. Torej, gospod Depre o tem piše v 14. točki in mislim, da se bo generalni sekretar s tem strinjal in k tej točki 14 se lahko kasneje vrnemo. Glede na to, da bomo podali predlog, ki se nanaša na parlament sicer, ampak ki bo prav tako predstavljen javnosti državljanom, je treba delovati na najbolj učinkovit način s tem, da so seveda nekateri prihranki ključni. Ja, ähm, Hvala lepa. Rad bi se pridružil predhodniku, kar se tiče čestitk poročevalcu točki 10 želi to razdeliti na dvoje. Trenutno stanje in potem še posebne zahteve za nas. Potem so našteti v osnutku tudi projekti zadnjih let. Prav tako imamo sedaj izredne izdatke in tukaj gre za temo varnosti, še bolj v nemščini je to težko izraziti, še bolj natančno gre za safety in security, torej nasplošno za varnost. Kar se tiče tega, bi rad, da je v dokumentu zapisano security in safety, ne pa samo security, torej da tudi to nekoliko bolj podrobno dodelamo. Pomembno pa je zagotoviti tudi kibernetsko varnost. Sistem, kot je, je tak, da imamo zelo veliko stavb in da je potrebno zagotoviti tudi razlikovanje in povezave med kibernetsko in fizično varnostjo to ni navedeno v tem trenutku in to bo nekaj stalo. Zato mislim, da lahko to ocenim, ker sem bil pristojen v zadnjih letih za to področje. Prav tako bo to imelo tudi posledice, kar se tiče kadrovske politike. Internalizacijo smo že izvedli, sedaj pa imamo raven varnosti ki je na ravni rumene stopnje in ne vemo točno, kako bo, ali bomo imeli morda tudi uniformirane policiste, kakorkoli že. Tudi na kadrovski strani bo potrebno še marsikaj storiti. V Bundestagu, če to primerjam S tem parlamentom so popolnoma drugačne strukture. Mislim pa, da v tem trenutku ne bomo mogli razviti in pridobiti dovolj strokovnega znanja. In mislim, da bomo morali tukaj narediti še več to bo potrebno gledati v prihodnost, prek leta 2016. Šlo bo za to, da se dolgoročno lotevamo stvari, da predvidevamo določene stvari in potem to označimo tudi v proračunu za leti 2016 in 2017. Sedaj pa deseta točka, prvi del. Kar se tiče stroškovno učinkovite uporabe sredstva. Tukaj mislim, da bomo morali najti ustrezno rešitev. In potem še ena težka točka, kolega Depre je to omenil. Torej, kako bom opremil poslance, kar se tiče osebne opreme. In moramo reči, da. Lizbonska Evropa pomeni tudi zelo veliko delegiranih in izvedbenih aktov. In tukaj ne gre za vprašanje delo ali ne, gre za vprašanje delo ali slabo delo. Iskalci zlata imajo lahko delo, ker se teža zlata razlikuje od kamnov. Pri nas je pa to teže, ker moramo vsak kamenček pretakniti in podrobno pogledati. Če si kot poslanci želimo, da se ne bodo samo odbori ukvarjali z branjem teh dokumentov, da se ne bodo s tem ukvarjale samo politične skupine in če želimo doseči napredek, potem moramo opremiti poslance s tem, da s takimi sredstvi, da bodo lahko konkretno tudi potem to izvedli v zakonodajnih besedilih. To so te posledice. Kar se tiče parlamenta, pa imam svoje dvome, kar se tiče sekretarjato, ali bomo to lahko vse razrešili s prerasporeditvijo. poročevalec je to postil še nekoliko odprto. Poskušali bomo torej osvežnjo narediti napredek za poslance. Dali smo še tretji modul za poslance, sedaj bomo vedno bolj zapolnjevali vrzeli, tako da bo vsak poslanec lahko imel tudi tretji modul, kar se tiče kvadrature pisanj. Imeli bomo, tako se slišimo, tudi pri koledarju parlamenta več možnosti za poslance. Tako si bodo lahko delo razdelili bolj prožno, tudi delo doma in upam, da bomo tudi v parlamentu lahko bolj prožni. Nekaj formalnih zadev spada k temu svežnju, kolega, da prej o tem govoril, vprašanje lokalnih in akreditiranih asistentov parlamenta. tudi politične skupine spadajo v ta svežen in potem na koncu se seveda zastavi vprašanje, kje pa so poslanci in v kakšnem obsegu bodo s kadrovsko ukrepitvijo poslanci na boljšem. In ne gre za to, da bi imeli samo več sredstev za pisarne, gre za bolj praktične določbe. Nekatere politične skupine so že izrazile mnenje, nekatere pa ne bodo imele enotnega mnenja niti potem na koncu. Za štiri leta smo zamrznili dodatek za sekretarjat. Če bi to poviševali samo v stopni, stopnjo odstotka, kot se je razvijal evropski proračun, bi že sedaj bili na boljšem, kar se tiče naših sodelavcev, kot pa smo sedaj. Te številke, ki jih imate pred sabo, teh tisoč evrov, to je samo ponavljanje oziroma popravljanje napak, ki smo jih, po mojem mnenju, že storili v preteklosti. In na koncu, Naj povem, tisti, ki pravi, da bo vse naredil sam, to lahko stori. Lahko pusti ta dodatek, pa bo potem to konec leta dobil nazaj parlament. Vendar pa, da bomo potem rekli, vrčujemo, kar se tiče energije, kar se tiče papirja, dokumentov, kar se tiče tolmačenja. To bi zadoščalo, zato da bi lahko sredstvo uporabili za druge stvari. In kdo to pravi? Po mojem mnenju ni prav v stiku z resničnostjo. Tukaj je za 6. točko, 22. točko, ko govorimo o opremi, ki jo moramo izboljšati, seveda pa potem, če to povežemo eh, z vrčevanjem in očinkovitostjo, potem to spominja na nekaj, kar ni prav dosegljivo. Na koncu se bomo morali odločiti, če se si želimo. Bien, voilà une bien belle métaphore. Dobro, hvala lepa, predsednik. To je bila res lepa metafora. Gospod generalni sekretar, pred dvema tednoma ste bili pred našim odborom. Imate morda še kakšne dodatne pripombe, preden se oglasijo moji kolegi. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Pred nekaj tedni sem predstavil smernice, torej splošno usmeritev, vendar pa to je bilo pred natančnimi številkami. Predsedstvo se je prejšnji ponedeljek pogovorilo o začasnih ocenah za osnutek in sedaj se lahko vrnemo k vam in vam damo natančne številke. Naj spomnim na nekaj ključnih elementov, ki so pomembni za našo razpravo. Najprej, kar se tiče stopnje povišanja. Vsi se zavedate, da je parlament običajno dobival 20 odstotkov petega oddelka za javne organe za administracijo. Če bi to želeli sedaj, bi povečali proračun za 5,6 odstotka. Predsedniki vlad in držav so v večletnem načrtu tudi predvideli pravico do poviška za administrativne izdatke. Če bi sledili temu, bi povečali proračun za 4,5 odstotka. To, kar se predlaga sedaj, ni ne 5,16,4,5 odstotka, ampak 3,09 odstotka. To pomeni, da je predsedstvo znatno pod tem, kar bi bilo možno od 5 in tudi pod tem, kar je bilo predvideno strani predsednikov vlad in držav med sprejemanjem njihovih odločitev v večletnem finančnem okviru. Seveda smo s poročevalcem že imeli razpravo, poročevalcem mnenja, ne, da bi rezultat moral biti nekje pri dveh odstotkih. Torej, naš predsednik nam je naložil iskanje rešitve, ki bo nekje med dvema in tremi odstotki. Če bomo to storili, potem to pomeni, da bomo morali dodatno privačevati. Predsednik mi je dal mandat, da najdem možnosti za varčevanje. In v sklajevalnem postopku bomo verjetno govorili o tem, kje bi lahko še kaj privrčevali v proračunu, tako da bi lahko prišli do številke, ki bi bila vzajemno spremljiva, tako za odbor za proračun, kot tudi za predsedstvo. Predsedstvo pa je vseeno namignilo na dejstvo, da bo leto 2016 leto, ko bo prišlo do veliko izdatkov za zgradbo Konrad Adenauer v Luksemburgu. 170 milijonov evrov lahko pričakujemo za izdatke v ta namen. V tem trenutku ni predvidenega prispevka za ta izdatek v proračunu. Posledica torej bi bila, da bi to soto morali potem popolnoma financirati s sojili ali s posebnimi aranžmaji. Če pa bi uporabili vas manevrski prostor v Delko 5, bi lahko prispevali vsaj 46 milijonov evrov za to, da bi plačali za to zgradbo Konrada Danao leta 2016. V naslednjih 15 letih bi to parlamentu in davkoplačevalcem privačevalo približno 15 milijonov evrov. To torej ni predlog predsedstva v tem trenutku, vendar pa predlagamo, da bi odbor za proračun in predsedstvo stopili v dialog in bi ugotovili, ali lahko zmanjšano breme za proračun parlamenta v naslednjih letih in bi tako zmanjšali tudi breme za davkoplačevalca, torej za teh 15 milijonov evrov. Tretjič, razprava o nalogah poslancev, izdatkih za asistente, se razvija v smeri, da ne bi govorili samo o enem vprašanju in sicer, katero sota je problematična in kakšne povišice bi naj predvideli, temveč, da bi predvideli niz ukrepov, ki bi potem se vsi združili in bi vodili do reforme sistema. Mislim, da je pošteno reči, da je večina predsedstvo mnenja, da bi ta znesek morali povišati in da je leto 2016 pravo leto. Vendar pa moramo tudi reči, da glede konkretne vsote še ni dogovora. Je pa dogovor, da je opis tega, kar počnemo tukaj, nekaj, kar mora biti prilagojeno resničnosti. Veliko krat lahko v tisku preberemo, da je to dodatni znesek za poslance. Pa to ni tako to bo zajemalo izdatke, še prav posebno za asistente, pa tudi za strokovno znanje, naprimer. Pomembno je, da torej v proračunskem postopku pojasnimo, kakšen je namen te vsote, da to tukaj ne gre samo za poslance, to je v bistvu izdatek za osebje. In še ena točka, o kateri je potrebno govoriti, in o tisi imam Ti sem imel, da je v ponedeljek prišlo do soglasja v predsedstvu, pa tudi s poročevalcem, da smo delno v razmerah, ko prihaja do velikega neravnovesja med asistenti, ki so posleni kot lokalni asistenti in podporo, ki jo imajo poslanci za osnovno zakonodajno delo v Bruslju in Strasburu. V postopku v razrešnici za leto 2013 se mora poročati, da je v nekaterih državah število lokalnih asistentov zelo zelo visoko. Potem pa imamo pravilo v Bruslu, da bi naj bil maksimum trije, samo z izjemno odobritvijo lahko imate štiri. To ravno teže ni pravo. Poslanci morajo imeti več podpore pri zakonodajnem delu, po drugi strani pa moramo imeti nekaj omejitev tam, kjer so se stvari izrodile, kar se tiče števila lokalnih asistentov. Potrebujemo boljšo podporo v Bruslju in potrebujemo tudi boljšo podporo lokalno. In potem je še eno vprašanje postalo pomembno v razpravah v predsedstvu, kar se tiče priporočila skupine Rod Berend glede ravni plač za asistente v državah članicah. Vodi v nekaterih državah članicah, kjer so plače zelo, zelo nizke. To je gotovo v Romuniji, delno tudi na Polskem in v drugih državah. Vodi torej do razmer, ko se potem preveč omejuje možnost izbire poslancev in je to tudi nekoliko nepošteno. Potrebno se bo torej pravila ogledati še bolj podrobno, kar se tiče maksimalnega števila lokalnih asistentov v državah članicah, v tistih državah članicah, kjer so plače zelo nizke. Kaj ti asistenti morajo biti dobro izobraženi, znajo veliko jezikov in za take profile tudi v novejših državah članicah je potrebno plačati jih dostojno. To je potrebno torej uravnotežiti. To, kar si predsedstvo ogleduje sedaj, ni izoliran primer potencijalne povišice vsote sredstev za asistente. Gledamo celoten svežen in skušamo urediti nekatere stvari, ki so se razvijale v napačno smer. Kar se tiče varnosti, predsedstvo je prejšnji ponedeljek sprejelo kar nekaj odločitev, tako da bomo sedaj lahko bolj podrobno opisali, kateri so ti predvideni ukrepi. Najprej takoj, že letos, bomo spremenili konfiguracijo vhodov v Bruslju. Večinoma stop z Ruvirc, pa tudi strani Luksemburg. In sicer dva namena sta za to, zakaj bomo to storili. Če bi ljudje, ki ne smejo vstopiti v našo zgradbo, želeli vstopiti, moramo biti tehnično opremljeni, da jih zadržimo. Ne sme biti možno kar tako priti skozi nadzor. Potrebno bo imeti neko območje, ki jih bo odvrnilo do tega. Torej moramo imeti steklene uvire, ki bodo više in jih bodo odvrnile, če bo kdo želel vstopiti v parlament. To je tudi v skladu z najsodobnejšimi standardi in zato želimo slediti modelu, ki ga že ima EEAS, služba za zonanje delovanje, ki je tudi spremenila svojo varnostno konfiguracijo. Poleg tega bomo morali na nekaterih občutljivih področjih spremeniti varovanje steklom, to pomeni, da mora biti neprebojno. Ne pomeni pa to, da moramo menjati steklo, ni to nujno. Morda bo dovolj, če dodamo dodatno plast. Vendar pa do določene višine bi steklo na občutljivih področjih moralo biti neprebojno in to bomo morali urediti precej, precej hitro sedaj že letos. To seveda pomeni, da bomo morali nameniti nekaj sredstev že sedaj. Zato bomo nekatere projekte potem pomaknili, ki so manj nujni v leto 2016. Tukaj pač moramo poskrbeti za našo varnost zelo hitro in je to nujno, ne moramo čakati še eno leto. Prav tako je pomembno, da bodo naši IT varnostni programi imeli zmožnost se pogovarjati drug z drugim, kajti ne bo možno v nujnih razmerah se pogovarjati z zelo velikim številom različnih varnostnih programov. Potrebno je zagotovilo, da se vsi programi lahko izmenjujejo informacije in se lahko pogovarjajo med sabo. To je spet nekaj, kar moramo doseči, kar se da hitro. Predsedstvo se je prejšnji ponedeljek odločilo tudi, da moramo posodobiti naše vstopne kartice. V tem trenutku imamo beže, ki so zastareli. Komisija je že spremenila sistem stopnih kartic in želimo slediti sistemu komisije. To pomeni, da bomo lahko zagotovili več informacij, ker se te kartice sedaj pre lahko lahko poneverjajo. In potem kibernetska varnost, tukaj še ni podrobnih odločitev, vendar pa predsedstvo bo, na primer, imelo upravka tudi z enkripcijo mailov, elektronskih sporočil in s tem povezanimi vprašanji. In potem zadnja pripomba, delegirani in izvedbeni akti. Pričakujemo zelo veliko delegiranih in izvedbenih aktov. Finančna uredba v odboru Ekon je prinesla zelo veliko tega, že v prejšnji zakonodaji smo imeli zelo veliko tega, v tem mandatu pa bo posledično, kar se delegiranih in izvedbenih aktov tiče število zelo visoko. Ključnega pomena je, da bomo to lahko pregledali in pozornost poslancev usmerili v najpomembnejše stvari. Kajti delegirani akti so zakonodaje in parlament ima pravico reči ne. Torej, ne bomo mogli potem kasneje reči, nismo se mogli osredotočiti na to, nismo temu namenili dovolj pozornosti. Če pomislite na to, ko se državljani pritožujejo zaradi Evropske unije, se ne spomnim, da bi se kdo pritoževal zaradi evropske zakonodaje. Večinoma se pritožujejo zaradi delegiranih in izvedbenih aktov, zaradi zelo natančnih ukrepov. In če bo parlament ima možnost to nadzorovati, potem je to dobro. Zato sem predlagal predsedstvu in predsedstvo je to podprlo, pa tudi poročevalec, da bi v naj bolj pristojnem odboru, to so odbori Ekon in vi, Tran in ITRE, morali imeti osebe za to, da pomagajo našim poslancem v tej nadzorni funkciji. Žal, moramo vsako leto zmanjšati štiri osebje za en odstotek vsako leto, v petih letih pet odstotkov. 57 delovnih mest bomo morali vrniti letos. Če tega ne bi bilo potrebno storiti, bi lahko prerasporedili osebe za to funkcijo. Ker pa moramo zmanjšati zaposlene za 57 delovnih mest, torej veliko delovnih mest, tistih, ki se upokojijo, potem izgine, praktično gledano. In žal se s tem vprašanjem ne bomo mogli ukvarjati s prerasporeditvijo. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Spoštovani kolegi, sedaj imate besedo, gospod Manka. Dakujem za slovo, pan predseda. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil generalnemu sekretarju in ostalim za njihovo mnenje o proračunu za Evropski parlament. Kar se tiče izdatkov, če si pogledam, kaj smo slišali glede zgradbe Kat v Luksemburgu, mislim, da se moramo pogovoriti o rešitvah, ki bi lahko prinesle privačevanje v prihodnosti. Vendar pa moramo seveda biti previdni da ne bomo kar tako dodajali vsot in zneskov in jih prenašali odkot drugot. Kajti potrebno je razmišljati tudi dolgoročno, če lahko stroške znižamo dolgoročno, potem bi morda bilo to pametno storiti. In potem teh 20 odstotkov celovitih administrativnih, splošnih administrativnih stroškov, mislim, da tega nismo dosegli morda enkrat v desetih letih. In eh, tega pravila ne smemo več prekršiti. Generalni sekretar, omenili ste nekaj nepoštenih pravil, kar se tiče plač asistentov. Če želite povišati plačo asistenta za 100 evrov, ker so to kakovostni zaposleni, ki prihajajo iz služb, ki so bile dobro plačene in če ne boste dobro plačevali, jih boste izgubili in boste izgubili strokovnjaka, ki vam pomaga pri delu. Tako da resnično cenim to, da želimo bolje nagraditi torej tudi asistente, da moramo spremeniti ta sistem. Ko ste generalni sekretar nastopili svojo funkcijo, ste podedovali ta sistem in mislim, da ste ga že znatno izboljšali, ko smo imeli težave s tropom, smo odkrili, da ni postopko, kako delovati preventivno na tem področju. In tukaj so se stvari precej spremenile, kar se tiče delovanja parlamenta. Vendar pa vse lahko še izboljšamo in nismo še po mojem mnenju, izčrpali vseh rezerv. Naj spomnim na poročilo računskega sodišča za 2013, ki pravi, da se proračun osredotoča na stroške, izdatke, namesto na prednosti ali rezultate. Morda torej, to ni vprašanje za Evropski parlament, želim pa povedati, da moramo vsi zagotoviti da bomo upravljali naše delo, za katerega smo bili izvoljeni, to je zakonodajno delo. Ne smemo se ukvarjati z vprašanji, v katere nasilijo mediji. In potem ta mehurček raste in raste. Dejal sem že, biti moramo proaktivni, da se bomo lahko osredotočali na naše primarne delo zakonodajno in potem bi to lahko vodilo do proračuna, ki ga ne bi bilo potrebno toliko poviševati. Omenil sem že sisteme modrega kartona, spremembe tega sistema, ki so že bile podane in ki so bile poterjene, tako da bomo lahko privačevali tudi, kar se tiče EMAS-a, kar se tiče parlamenta brez papirja in torej tukaj bi se kar nekaj lahko privačevalo. Poročevalec je tudi že dejal, da bi najpovišica bila manj kot 2 odstotna. Če se gledamo ta 2 odstotka, ko je bila inflacijska stopna 2 odstotna, sedaj pa bo verjetno inflacijska stopna 1,1 odstotek v evromočju. Potem mislim, da je tudi tu nekaj manevrskega prostora. Torej, razmere so drugačne. Gospod generalni sekretar, če želimo podpreti administracijo in njeno zmogljivost, moramo še vedno slediti našim zavezam, da vsako leto število zaposlenih iznižamo za en odstotek. Imamo pa potem še tudi seveda določene zahteve po več osebja in tukaj bi se nam zdelo dobro, če bi lahko tudi pri nas eh, našli kakšno rezervo. Če imamo 6000 zaposlenih v Evropskem parlamentu, gotovo še obstaja kje kakšna rezerva, če se kdo upokoji, če prihaja do kakršnikoli premiko, torej, da bi lahko kaj storili še na tem področju, da se število zaposlenih ne bi povečevalo v prihodnje. Spa Gresle. Ja, vielen Dank, es ist ja immer interessant. Hvala lepa vedno je zanimivo govoriti o proračunu parlamenta. Samo nekaj bi rada omenila. Mislim, da so tiste prave razlike, kar se tiče poslancev in asistentov, ni toliko med brusovskimi in lokalnimi asistenti. Prave razlike so pravzaprav med brusovskimi asistenti in uradniki parlamenta v Bruslju. Zato bi rada vam položila na srce, da bi povečali sredstva za naše pisarniške storitve, za asistente. Zato prosim, da to podprete, kot je kolega Viland dejal. Se tega ni potrebno izkoristiti, če tega ne potrebujete, vendar pa možnost imate. Veliko poslancev to potrebuje in zato bi bilo ustrezno, da to imamo. Če želimo varčevati, je to potrebno storiti pri aparatu. Tukaj bi lahko privrčevali. Če si ogledamo, da bele plač potem uradniki zaslužijo veliko več kot naši asistenti. To je tista prava razlika. In če kdo želi nadzirati proračun, se mora tega lotiti na pravem mestu, ne pa tam, kjer poslanci opravljajo svoje delo, za, smo bili, za katerega smo bili izvoljeni. Mene niso izvolili za podporo aparatom, mene so izvolili za to, da sprejemam zakonodajo. In s trenutnim osebjem, ki ga imam, tega ne morem več početi. Zato torej, potrebujemo povišico, znatno povišico in tukaj mislim na 3000 evrov. Tudi na področju kadrovske politike imamo sedaj določene premike, pozitivne premike po več letih, kajti zaenkrat je bilo vse zamrzneno. Morda lahko rečem še to. Dobro bi bilo, če bi si pri osebju zastavili še eno vprašanje. In to je moje vprašanje za generalnega sekretarja, kar se tiče števila osebe v zadnjih petih letih. Ne, da bi morali to preveriti prek, prek proračunskih predlogov. Zanima me, koliko smo imeli zaposlenih, manj me zanimajo eh, pogodbeni delavci. In potem tudi, kar se reče števila lokalnih asistentov, da bi to naj omejili, to se mi zdi nespremljivo, če ima kdo več kot 40 asistentov lokalno. Vendar pa lahko rečem tudi, ja, pa kaj. Tudi sama bi si jih želela imeti toliko, pa mi žal ne uspe, ker nimam dovolj denarja, vendar pa Evropa je pač Evropa, če. Je v določenih državah lahko najamete toliko, asistentov potem jih pač najamite. Lahko pa rečem, da če bomo skušali izravnavati razlike po EU, bo to napak. Torej, izredna prošnja. Potrebno je znatno podpreti povišico za sekretarjat poslancev in tukaj mislim na še oko 3000 evrov. Vrčevati pa je potrebno tam, kjer se da. Hvala lepa, gospod Fernandez. Obrigado, senjor predsednik. Jaz bi želel felicitar v trabalju. Hvala lepa. Najprej bi rad čestitev za predstavitev generalnega sekretarja in za predstavitev poročila bi se rad zahvalil tudi poročevalcu gospodu Depreju za odlično delo, ki ga je upravil do sedaj. ELS tradicionalno podpira učinkovit proračun, kjer imamo fiksne izdatke, kjer se spoštuje zakonodaje in kjer se spoštujejo pravila. Vse skupaj moramo aktualizirati po obstoječih pravilih. Potem pa imamo tudi variabilne izdatke. In tukaj se zauzemamo za to, da bi bili koristni in učinkoviti. Zato se zauzemamo za proračun, kjer bi te spremenljivke bile ustrezno upravičene. Parlament mora imeti na razpolago zadostna sredstva. Če parlament ne bo imel dovolj denarja, bodo potem na koncu plačali za to državljani Evropske unije. Če bomo pripravljali slabo zakonodajo, bodo potem to stroški, ki bomo naprtili na ramena davkoplačevalcev in kaj takega ne smemo sprejeti. Zato se popolnoma strinjam s tem, da moramo imeti sta potreben minimum sredstev za ustrezno delovanje. Prav tako je pomembno, da izvajanje zakonodaje izvajamo na ustrezen način. Ne pozabimo, 28 držav članic imamo, parlament ima okrepljena pooblastila, to je posledica Lizbonske pogodbe. ta dodatna pooblastila moramo biti v polni meri sposobni izvajati. Upam, da bo proračun torej, oziroma pričakujem, da bo proračun omogočil izvajanje teh minimalnih možnosti za naše delo. Rad bi čestito poročalcu, ki želi ostati pri dveh odstotkih, glede na aktualizacijo. Ne moremo nekaj govoriti, zahtevati pa nekaj popolnoma drugega. Danes vidimo samo po sebi omevne stvari, ki jih že imamo. Internet, Wi-Fi, takrat, ko smo to uvajali, pa so bile nekatere politične skupine proti. Če bi danes gledali nazaj, potem bi videli, da se iste politične skupine pritožujejo na tem, da ni interneta posod, da ni zanesljiv in tako dalje in tako dalje. Vedno se s proračunom lahko ravna populistično. Ne smemo pa pozabiti, da ta proračun predstavlja samo 1,5 odstotka celotnega proračuna Evropske unije. In ostalih 98,5 odstotkov ne smemo pozabiti, to mora biti tudi koristno porabljeno. Zato ne pozabimo. Parlament mora imeti sredstva, ki so potrebna za njegovo delovanje. Pripričan sem, da bomo prišli do dobrega rezultata čeprav imamo vedno tudi take, ki seveda se najbolj glasno zauzemajo za dostojno delo, za dostojne plače, za sodelavce, za asistente in potem so ti prvi proti dostojnemu plačilu. Zelo enostavno je biti populističen, kar se proračuna Evropskega parlamenta tiče. Zelo enostavno je tudi sprožati zmešnjavo pri državljanih, kar se tiče sredstev, ki so namenjena naprimer asistentom. Češ, da bi to naj bila sredstva namenjena poslancem, potem pa bi naj lokalne asistente plačevali iz eh, proračuna parlamenta. Seveda tudi nihče ni prisiljen vsega uporabiti do končnih meja. Nekateri so tudi mnenja, da imamo dovolj sredstev za plačevanje lokalnih asistentov. Vse to je torej potrebno obravnavati odgovorno in zelo odločno, zelo strogo, kot je bilo to tudi navedeno. Predsedstvo je opravilo dobro delo, generalni sekretar tudi, prav tako poročevalec in mislim, da smo na pravi poti, tudi poročevalci v senci so opravili svoje. Želimo si torej strogega proračuna, ki pa bo zagotovil dovolj sredstva, da opravljamo delo, ki je za nas potrebno, zakonodajno delo. Hvala lepa, gospod Sarvama. Uh, Hvala, gospod predsednik. Varnost. Zelo me veseli, uh, da je generalni sekretar omenil to temo in vse, kar je povedal v zvezi s tem, popolnoma ga podpiram podpiram te dejavnosti, ki bodo izvedene in mm, resnično mislim, da so ti ukrepi potrebni. Pa še nekaj glede lokalnih asistentov. Mogoče gre tukaj za vprašanje plač, ampak ko imamo tri ali štiri lokalne asistente v državi članici, mislim, da gre za nekaj drugega več kot trije eh, asistenti v državi članici eh, so preveč. To bi bil političen samomor Evropskega parlamenta. Več kot treh asistentov ne bi smel imeti nihče v svoji državi članici. Mislim, da ne bi smelo biti pretežko spremeniti pravila na tem področju. Nekaj idej v zvezi s tem imam, ampak se lahko na to vrnemo tudi še kasneje. Hvala signora presidente ringrazio il relatore deprez. hvala gospod predsednik hvala poročevalcu depreju podpredsednikom evropskega parlamenta in generalnemu sekretarju ki so se vsi udeležili naše seje danes popovdne. Eh, nočem biti populističen ampak mislim da si te teme lahko ogledamo na objektiven način. V številnih državah članicah eh, so se zelo trudili v zvezi s proračunom, z manjšanjem izdatkov v javnem sektorju. Ogledati si moramo, kje so bili rezi narejeni zunaj po Evropi, potem sistem pokojnin, tudi tukaj moramo biti pozorni in uh, strogi. Potem če si pogledamo raven evropskega proračuna, hmm, naprimer teh 20 odstotkov, to se meni zdi v redu. Mislim pa, da eh, če si bomo prizadevali za povečanje Eh, glede na inflacijo, bomo morali biti zelo previdni. Nikakor ne smemo ustvarjati vtisa, kot da naša hiša troši denar za nepotrebne eh, stvari. Statut je prinesel določene posledice. Situacija na področju varnosti se je spremenila poročevalci v senci so že imeli sestanek in poročiti moramo še enkrat statut, kajti tukaj smo priča strukturnim spremembam v institucijah. Ta statut pa ima poseben pravni status, zato je tako pomemben. Nadzor nad delegiranimi akti eh, bi moral biti oziroma je avtomatičen. In mislim, da tukaj ne bi smelo prihajati do povečanja v številnih proračunskih razdelkih. Če si ogledamo eh, izdatke za misije, delegacije, eh, obiske, vidimo, da bi na številnih področjih denar lahko bil prerasporejen. In parlament mora biti odgovoren za te izdatke oziroma za to, kako se denar troši tudi pred javnostjo če si ogledamo različne razdelke v proračunu parlamenta, eh, moramo biti previdni, kaj ti ljudje tudi spremljajo naše delo in naše izdatke. Če bomo previdni, se bomo lahko izognili temu, da postanemo nepriljubljeni zaradi pretiranega trošenja. Potem pa še naslednja stvar, gospa Gresle iz odbora za nadzor proračuna je tukaj in eh, mislim, da, je, da so izdatki za skupine ustrezni in eh, te moramo ohraniti na določeni ravni. Mislim, Mm. Tudi, da, eh, kot sem rekel, moramo biti odgovorni do javnosti. Taron. Gospod Taron. Si. Eh, president, president. Gospod predsednik, eh, podpredsednik, gospod generalni sekretar, prihajam iz Estonije, ki je najrevnejša država v evroobmočju, ampak eh, je pa svetovna prvakinja v uravnoteženju proračuna. Zato zelo cenim ta previdni pristop poročevalca do proračuna. Parlament bi moral biti izgleden pri upravljanju svojega proračuna, še posebej v teh težavnih časih. Mi smo izvoljeni evropski predstavniki in zato smo zelo izpostavljeni tudi javnemu mnenju če bo prišlo do povečanja proračuna parlamenta, potem bomo deležni odziva javnosti in lahko si predstavljate, kakšen ta bo. Če skušamo najti kompromis med dvema odstotkoma in tremi odstotki, potem bi se sam bolj zauzel za približevanje dvema odstotkoma. Lahko pa bi tudi osebno zagovarjal eh, povečanje plačil za asistente, še posebej za moje asistente. Vsi tukaj in v Estoniji vedo, da imajo asistenti slabe plače in da bi te morale postati bolj dostojne. Druga stvar. Število lokalnih asistentov. Mislim, da bi morali tukaj biti diskretni, če prihaja do prevelikih anomalij pri številu lokalnih asistentov, bi to morali objaviti in uh, voljivci bi to hitro razumeli in bi tudi eh, popravili situacijo, če ne prej na naslednjih evropskih volitvah. Potem, kar se tiče raznih eh, pobud pri projektih v okviru večletnega finančnega okvira. Tukaj bi povedal nekaj v zvezi z parlamentarjumom. Mislim, da bi našli več evroskeptičnih krajev, kot je Berlin. Stavba Konrada Adenauerja uh, je tudi bila predmet razprave. Mislim, da lahko uh, prihranimo nekaj pri obrestih predvsem na dolgi rok. Obrestna mera je v tem trenutku izjemno nizka. Potem pa želim povedati še naslednje. Eh, zelo resno bi morali eh, premisliti o kompromisu med eh, predsedstvom in odborom za proračun. Razmisliti bi morali tudi, kako bomo o tem spregovorili z javnostjo, če bomo rekli, da se je proračun povečal za dva odstotka, pa bo vsak lahko izračunal, da je tukaj šlo za tri odstotno povečanje, potem ne bomo verodostojni. In to je vse, kar sem želel povedati. Hvala. Gospod Kolmel. No. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se rad pridružil zahvali poročevalcu in seveda tudi generalnemu sekretarju in podpredsednikom. Mislim, da smo slišali že zelo veliko argumentov. Na kratko bi rad povzel to, kar je po mnenju EKR in tudi po moje pomembno. Mislim, da si moramo biti na jasnem, da smo v očeh javnosti in da moramo biti vzorno vačni, zato mislim, da se moramo truditi, da bi ne šli prek povišanja prek dveh odstotkov. Sicer bo to sprožilo veliko razprav. In mislim, da je to tudi dobro, da to navdihnemo življenjem, kajti če imamo dovolj denarja, ga pač lahko uporabljamo, odvisno od tega, koliko denarja človek ima. Na vseh področjih, kar se tiče IT varnosti, moramo tukaj nekaj, moramo še nekaj postoriti, moramo stvari še dodelati. Tukaj vidim veliko, veliko grožnjo za nas. Tega ne moramo oceniti sami. Tukaj potrebujemo strokovnjake, vendar pa veliko krat prebiramo strašne scenarije. Na to se moramo pripraviti kar se tiče fizične varnosti, pa mislim, da je potrebno seveda zagotoviti ustrezno fizično varnost, vendar pa morda ne bi smeli investirati preveč sredstev v to, kaj ti absolutne varnosti ne bomo imeli, morda niti relativne ne. In niti ne vem, če si to želimo. Želimo biti odprt parlament. Veliko obiskovalcev imamo, ne moremo se kar popolnoma zabrikadirati. In potem, kar se tiče kadrovskih vprašanj, kar se tiče sredstev za asistente, mislim, da moramo tukaj biti pogumni in pripraviti določene smernice kot parlament. Nimam razumevanja za nekoga, ki najame desetine lokalnih asistentov. Tako pač ne gre to ni stvar posameznega poslanca, kaj ti gre za ugled parlamenta nasplošno. Zato moramo podati določene smernice, tudi kar se tiče minimalnih kontingentov, koliko od eh, stroškov, ki so namenjeni poslancem, so lahko potem namenjeni asistentom, koliko lokalnim asistentom in tako dalje mislim, da bi bilo dobro, če bi potem upoštevali tudi raven plač v določeni državi za lokalne asistente. Drugače bomo resnično prišli do številke 42 lokalnih asistentov. V Nemčiji seveda to ni možno izvesti z obstoječimi sredstvi, v določenih drugih državah pa. Ne smemo biti preveč malenkostni, vendar pa določena izravnava mora biti. Tako bi potem lahko pridobili nekaj manevrskega prostora, da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 poročevalcu in generalnemu sekretarju, ki sta oba predstavila zelo podrobno sliko. Tri stvari želimo obravnavati. Najprej proračun, eh, dva odsotka celotnega proračuna je to. In če želimo imeti čiste račune, potem se moramo sredotočiti na 98 odstotkov preostalega proračuna, ne samo na ta dva odstotka. Ogromne količine se porabijo drugje, ne v Evropskem parlamentu. Ne vem, ali bo to zvenilo populistično ali ne, ampak povečanje rasti drugod po svetu, ne v Evropi, eh, ni tisto, kar skrbi ljudi. Ljudje želijo, da bi parlament deloval učinkovito. In če bomo učinkoviti s tri odstotnim povečanjem, potem bomo znižali številne druge stroške. In to je bolj pomembno. Pomembno je, da imamo parlament, ki bo eh, moderan in učinkovit. To pa tudi ima svoje zahteve in svoje stroške in to je učinkoviti cilj, ki ima smisel. Če parlament ne bo učinkovit in ne bo izvajal nadzora, pa bomo izgubili veliko denarja. To lahko povem iz izkušenj v svoji državi. Bili smo pod memorandumom In ne zato, ker bi prišlo do povečanja za 2 ali 3 odstotke, ampak zato, ker nismo bili dovolj učinkoviti. Proračun ni bil učinkovit in zato eh, se mi zdi eh, zmotno, da je povečanje za 2 ali 3 odstotka tako pomembna tema. Pomembneje je, kako se ta denar porabi in kakšno učinkovitost bo parlament dosegal s tem denarjem. To govorim iz izkušenj. javnost eh, se ne bo sredotočala toliko na ta odstotek, ampak predvsem na to, kaj jim bomo eh, ponudili in kako bomo delovali. Obstajajo potrebe in zagotoviti moramo, da se proračunski denar dobro porablja. Mislim, da bi morali povdariti predvsem dober nadzor pri porabi proračunskega denarja. Ne toliko v parlamentu, ampak. Eh, Eh, pri drugih delih evropskega proračuna. Hvala lepa, gospod Negresko. Hvala. Eh, sam bom govoril o plačah za asistente. Slišal sem različna mnenja in mislim, da bi eh, morali upoštevati tudi svoja volilna okrožja. Naprimer, 23 mm, milijonov eh, ljudi je v našem volilnem okrožju v Romuniji. Eh, na 240 tisoč kvadratnih kilometrih. Torej, prisotni moramo biti povsod, v vseh delih države in zato potrebujemo lokalne asistente, ne more vsega dela opraviti en sam lokalni asistent, eh, ki ne more biti prisoten v celi državi. Eh, ena od kritik eh, za nas poslance je, da smo premalo vidni v svojih državah, da sploh ne delamo za ljudi. In vprašanje tukaj ni, ali potrebujemo več ali manj asistentov, ampak potrebujemo asistente, ki bodo upravljali svoje delo. Tukaj številka niti ni bistvena. In uh, nemški kolega je rekel, da ne razume, kako ima lahko nekdo toliko lokalnih asistentov v domači državi. Naprimer, uh, eh, lahko vam povem, da nam romunski kolega prepoveduje, da uh, nekomu v domači državi plačamo uh, uh, več kot tisoč evrov bruto plače v Romuniji. In uh, torej tukaj obstaja velika diskriminacija in to povzroča oziroma to je privedlo tudi do situacije, da lahko uh, zaposlimo več ljudi, če lahko uh, eni osebi plačamo samo tisoč evrov bruto plače. Sam sem proti to vrstni diskriminaciji. Uh, Govorili pa smo tudi o naših dejavnostih, dejavnostih eh, nas poslancev. Mislim, da je to zelo pomembno. Ljudje ne postavljajo pod vprašaj eh, denarja, ki ga porablja Evropski parlament. Sprašujejo se, ali se naše dejavnosti usmerjajo v njih državljane, ali jim prinašajo kakšno korist. In eh, zato seveda potrebujemo tudi politično osebje tukaj v Bruslu in v Strasburu, pa tudi dobro izobraženo in opremljeno politično osebje v domačih državah. Torej, ko uvajamo določena pravila, eh, moramo biti obvezani, da imamo vsaj enega ali dva asistenta tukaj. Ne morete pa nas prisiliti, da bomo imeli samo enega ali dva asistenta doma eh, pri vseh ljudeh, ki jih zastopamo prosim, eh, ne pozabite tudi tega, eh, da imamo različna volivna okrožja. 23 milijonov ljudi na tako veliki površini je težko doseči samo z enim ali dvema asistentoma v domači državi. Hvala. Hvala lepa, gospod Negresku. Torej, preden dajem sedaj eh, besedo gospodu generalnemu sekretarju in gospodu podpredsedniku in tako dalje, bi želel prositi gospoda Depreja, poročevalca, da poda svoje sklepne pripombe. Predtem pa bi imel sam nekaj pripomb. Torej, pripombe, ki ste jih eh, podali. So pokazale, kako težka je naša vloga v odboru za nadzor proračuna. Proračun daje zelo jasno, včasih okrutno sliko realnosti, medtem ko politična realnost pa se pogosto nahaja na drugem bregu. Kar me preseneča je, da je prišlo pred tremi leti do zelo pomembnih odločitev, ki so bile sprejete odločitve, ki so vodile v to, da se stroški za kadre morajo znižati za en odstotek, s tem, da se je število delovnih ur na teden povišalo 37 na 40 in da se je starost upokojitve zvišala na 65 let. Tu je šlo za zelo velike posege v statut in ko vidimo, kakšni so eh, stroški za zaposlene po teh reformah, se lahko vprašamo, kakšni bi bili ti šele brez teh reform. Torej, komisija nas vse čas na to spominja da morajo države sprejeti strukturne reforme in parlament naj bi bil neke vrste laboratorij za to vrstne strukturne reforme, s tem, da seveda to ne sme posegati v eh, zmogljivost in v učinkovitost parlamenta. To je bilo prvo. Drugo, kar bi želel povedati, je, da bi bilo dobro imeti preglednost na srednji rok, ne dolgi rok, ampak srednji rek. Torej, uh, vemo, da uh, predsednik eh, proračunskega odbora je tudi uh, član upravnega odbora um, Hiše Evropske zgodovine. In tu naj povem, da uh, tudi pri tem projektu stvari niso prav jasne. Želeli bi imeti bolj jasno idejo o tem, kakšen bo proračun delovanja eh, tega muzeja. In eh, drugi člani upravnega odbora so dajali vtis, da ne bodo želeli vstopnic za ta muzej, kajti končni fazi bo hiša evropske zgodovine, muzej, kakor kot vsi drugi muzeji. Poročil, poročevalec je prav tako izrazil to željo, ki je tudi moja želja, da bi vsaj za pet let imeli pregled nad investicijami, kajti če sedaj imamo nek upogled uh, v obratovalne stroške in tako dalje, upravne stroške, pa nimamo nobenega pogleda v to, kaj bodo lahko novi stroški, ki se bodo pojavili. Vemo tudi, da naš pokojninski režim ni ustrezno financiran in lahko se bo zgodilo, da bomo v naslednjih letih potrebovali eh, posebna sredstva, ki bodo še poviševala že obstoječe eh, stroške obratovanja. Torej, želeli bi srednjeročno predvidljivost proračunov za prihodne leta. Torej, to so bile moje pripombe. Zahvaljujem se vsem, ki ste se oglesili, zlasti našemu poročevalcu, podpredsednikom in pa generalnemu sekretarju.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 Vrteli smo se predvsem okrog dveh ali treh eh, pomembnejših stvari v tem proračunu. Zelo smo si prizadevali za to, da bi definirali smernice. Vsi ste veliki strokovnjaki za proračun. Ampak eh, vemo pa, da bodo parlament in pa mediji govorili o drugih stvarih. V tem proračunu so pomembni elementi, ki nam dajejo priložnost da lahko enkrat za vselej rečemo, da eh, politika eh, potrebuje tudi ustrezne pogoje za izvedbo dobrega parlamentarnega dela. Sam se, tako kot vsi drugi, zavedam, da je najbolj problematična tema, tema asistentov. Ne govorimo o tem, da bi povečali plačo poslancem. Govorimo o službah za dobro upravljeno parlamentarno delo. Torej, zdaj poteka razprava o tem, v končni fazi se bodo odločili poslanci. Gospa Gresle. Zavedam se, da eh, stvari lahko držijo, ampak moramo javnosti eh, te stvari tudi znati dobro razložiti. Eh, tukaj ne gre za neko vse mogočnost evropskih poslancev, ampak za to, da potrebujejo dobre pogoje za delo. Osnova za pogodbe za parlamentarno delo eh, se bo povečala glede na to, kako se bodo odločile parlamentarne skupine. Tudi poročevalec eh, je stvari dobro razložil. Povečanje proračuna eh, je v določenih vidikih potrebno, gospoda Taranda ni več. Poročevalec pa je dobro razložil, da gre tukaj za dvodstotno povečanje tekočih stroškov. To so nujne stvari, indeksacija, eh, izplačevanje plač, eh, pokojnine. Letos pa je pred nami še ena eh, stvar, ki jo bo treba izvesti in ta je povezana z varnostjo. gre za problem eh, z varnostjo. Do takega vprašanja pride samo na vsakih 10 ali 20 let, ne vsako leto. Naše stavbe so trenutno izpostavljene. In eh, naše stavbe, pa tudi informacijske sisteme, bi morali bolje zaščititi. Zato moramo te proračunske vrstice ohraniti ločene. To je dobro povedal gospod Depri. Poleg tega želim povedati tudi, da nek dober parlament ne krči plač, ampak eh, izvaja dobre analize in to je tista prava pot. S kolegom Vilandom in drugimi kolegi smo se znašli pred vprašanjem glede slabih navad tukaj v parlamentu. Restauracije in drugo postrežbo smo pred 25 leti zaupali nekemu podjetju, tako v Bruslu kot v Strasburu in v Luksemburgu ali je to prav. Te storitve bi morale biti kakovostne. To se zahteva v vseh državah. Zato je potrebno tudi, oziroma potreben je javni razpis tukaj pa stvari niso bile izvedene na ta način. Rischio di impresa che non c'era, perché era tutto a carico del Parlamento. Prej je parlament prevzel tveganje za uh, uh, te zadeve. Če bi stvari bolje uredili, bi lahko prihranili 1,6 milijona na leto. če rečemo, da je nekaznovanost plača poslanca oziroma njegova pravica, potem eh, stvari ne bodo dobro razumljene. Prilagoditve so seveda nujne. 28 eh, držav članic imamo, 28 različnih trgov in pogodbe so v vsaki državi članici drugačne. Stroški so drugačni. In to je tista nujna zadeva, ki jo moramo urediti, da bomo z 22 tisoč evri ali 23 tisoč ali kolikor pač že bo, lahko stvari uredili na ustrezen način v vseh državah članicah, ki so si tako različne med seboj. In tukaj ima gospa Gresle prav. Mm, ona poziva k taki prilagoditvi. vendar pa seveda v skladu s tem, kar bodo povedale politične skupine. Sassoli, Hvala lepa, gospod Bilan. Ja, gospod Viland. Hvala lepa. Mislim, da pri celotni razpravi ne smemo zbuditi vtisa, tako da so poslanci proti upravi, upravi proti političnim skupinam in politične skupine proti upravi. Konec koncev vsak vikend lahko pri nogometnih tekmah vidite, dročno ekipa pa zmaga, dročno izgubi. In kar se tiče posameznih pogojev, je vse odvisno od okoliščin. Določene stvari so bile potrebne, od določenem obdobju sedaj pa ni več, pa ne več stvari se spreminjajo, vačujemo s papirjem. Včasih smo prevajali vse, sedaj manj, torej potrebno je gledati na vse dolgoročno. Bomo pa seveda vsi ali samo zmagali ali samo izgubili. Vrsto let sploh ni bilo povišic, kar se tiče dodatka za sekretarjat. Pri vačevanju smo bili bolj papeški od papeža. Ne želim nikomu reči, da torej je preveč vačeval, ampak tako je bilo. In nisem, nisem še slišal, da bi kdo koga pohvalil za to, ker je tako vačeval, da bi dobil kakšen dodaten glas. Ne, še vedno imamo slab pogled. Morda ravno zato, ker smo na meji tistega, kar je še možno. Morda nas zato ne jemljajo resno, kakorkoli že. Sedaj smo na koncu in paziti je treba, da bomo zadostili Lizbonski Evropi. In še prav posebno pri temi političnih skupin in uprava se moramo te razprave lotiti resno. In mislim, da je prav, da pri poslancih in asistentih naredimo velik korak naprej. Tako vrčevati pa spet ni treba. Stroški parlamentarnega sistema v ZDA so na glavo američana pri približno petih evrih. Stroški tega našega parlamenta pa so na glavo državljana EU pri približno 3 evrih. Čeprav pri nas v svežnju, ne želim sprožiti razprav, ampak to želim povedati, imamo strošek treh lokacij in stroške prevajanja in tolmačenja. To so torej okvirni pogoji, kjer minimum vpliva na to, in to predstavlja tretjino našega proračuna. Če bi torej te okvirne pogoje, če bi se teh pogojev znebili, tega američani nimajo, bi bili pri malo nad dvema evroma. Torej niti pri polovici tega, kar imajo na voljo američani. Mislim, da je na to tudi potrebno spomniti v teh razpravah. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik. Eh, gospod generalni sekretar, sekretar, glede tega smo v splošni časovnici predvideli predusklajevalni postopek v, torej med eh, predsedstvom in pa odborom za nadzor proračuna in sicer 24. marca, ampak ta datum še ni bil potrjen, slišim nam lahko poveste, kakšen bo ta datum. Zato bi bili zelo hvaležni. Torej, rok za ulogo predlogov sprememb je 19. marec. Prezident. Hvala lepa. Najprej. Seveda je bilo veliko različnih stališč, vendar pa če poskušamo povzeti, lahko rečemo, da stališča niso tako zelo različna. Nekaj težkih vprašanj je potrebno rešiti, nasplošno pa smo lahko optimistični, da bomo tudi še nerešena vprašanja rešili. Glede na časovno omejitev bi se osredotočil na precizno vprašanje. Gospod Manka, je spregovoril o vprašanju inflacije. Katera je tista podlaga za to? Pri fiksnih izdatkih parlamenta, kjer imamo obveznosti, ki se jim ni možno izogniti, je povišanje cen 2,2 odstotka. To zadeva plače, poslance, očkodnine, pogodbe v Luksemburgu in Bruslju. Torej, to je povišica ki jo imamo za podlago pri izračunu proračuna. Gospa Gresle, če si ogledamo razvoj kadrovske politike v organigramu, ali bi to lahko dodali za proračun, če imate bolj natančne vprašanja, se lahko tega še dotaknemo. Potem Fernandeš. Najprej nam je čestito za ta predlog, eh, zahvaljujem se za to in mislim, da je upravičeno upozoril na to, da je najdraže pravzaprav slaba zakonodaja. Torej, če bi parlament sprejemal slabo zakonodajo, bi bilo to najdraže. In v tem trenutku nismo najboljši pri nadzoru zakonodaje. To bomo skušali bolje urediti in mislim, da je to nujno potrebno in zato se usklajujemo s poročevalcem in podali smo nekaj predlogov v tej smeri. Potem gospod Sajama je govoril o podpori, ukrepe podpira in da je potrebno imeti število lokalnih asistentov. Gospod Vali pravi, da ne moremo vsega urediti v statutu. Točno to razpravo smo imeli že v prejšnjem mandatu, smo jo ravno zaključili, predsednik je nekaj ukrepov omenil, povečanje terenskega delovnika na 40 do 42 ur povišanje pokojninske dobe na 66 let. In še eno ukrep, ki ni bil omenjen, vendar pa mislim, da je prav posebnega pomena in bo odločilen, vendar pa moramo priznati, glede na način uporabe, kaj ti karjera, se sedaj konča pri AD12. Torej, če prevzamete potem posebno odgovornost kot vodja oddelka, večina tega ne doseže ali veliko tega ne doseže, torej karjera se konča pri AD12 zaenkrat, do sedaj smo imeli samodejni sistem, ko so ljudje prišli tudi v razred AD12, AD14, to so prav posebno drage stopnje, tudi kar se pokojninskega sistema tiče. In te samodejnosti ni več. To pomeni, da so sedaj posledice, takošne posledice zelo omejene še, vendar pa kumulirani učinek prek naslednjih, v naslednjih letih in potem za pokojnine, bo velikanski. To bo velikanska stroškovna zavora, če se bo to dosledno uporabljalo. In lahko vam povem, za enkrat še nimamo kakšen primer svetovca, ki bi lahko potem presegel to stopnjo D12. To torej uporabljamo zaenkrat zelo dosledno in to povezujemo s prevzemanjem odgovornosti vodje oddelka ali kaj podobnega. Gotovo bo kakšna izjema, vendar pa to ne bo množično in tudi ne bo na tak način, da bi potem to stroškovno zavoro kdaj tudi odpravili. To je zelo pomembno. To so tisti izdatki, ki imajo velik vpliv, ki bodo imeli velik vpliv tekom let. Gospod Tarant se je še enkrat navezal na parlamentari. To razpravo v parlamentarju smo zelo intenzivno že vodili. Ali je to zgodba o uspehu, ali je to smiselno ali ne. Mislim, da je zelo malo tisti, ki pravi, da to ni dobro odločitev. 350 tisoč obiskovalcev, na leto imamo in smo številka 2, številka 3 pri znamenitostih Brusla. Torej smo že na mejah naših zmogljivosti, tako da to bi lahko bil smiseln instrument v določenih državah članicah, tudi ker je to stroškovno učinkovito, ker je to enkratna investicija. Seveda pa potrebujemo tudi zelo odlične lokacije in v Berlinu gotovo kaj takega tudi obstaja. Gospod Kerbel je dejal, da moramo priti prek dvema odstotkoma, da so ukrepi dobri, je dejal. Pri asistentih pa je potem govoril o tem, da bi morali imeti minimalno raven za akreditirane asistente v Bruslju. To je gotovo vprašanje, o katerem se mora pogovarjati tudi predsedstvo gospod Kristoforo je dejal, da je zelo pomembno, da se sredstva ustrezno porabljajo. Vsebinsko pa tudi na ustrezen način. In razrešnica za leto 2013 smo bili v edinstvenih razmerah, ko ni bilo nobene kritike računskega sodišča. To se lahko tudi še spremeni, vendar pa zaenkrat imamo dovolj zagotovil, da tisti, ki to profesionalno preverjajo, so prišli do pozitivnega rezultata. Gospod Negresko je opozoril na razmere v Romuniji in na to, da je pri lokalnih asistentih maja prestroga. To pomeni, da je pod 1000 evri bruto. Sam osebno se s tem strinjam. O tem smo govorili tudi v predsedstvu s kvalifikacijami, ki jih potrebujete za tako funkcijo, za tak položaj. Je to preveč diskriminatorno v določenih državah članicah, kar se poslancev tiče in zato moramo ta postopek še enkrat preveriti. Po mojem mnenju potrebujemo v prihodnje bolj prožen pristop. Potem predsednik gospod Artuija zastavlja nekaj vprašanj kar se tiče AD12, na to sem že upozoril. Mislim, da imamo tukaj precejšnjo stroškovno zavoro. Še prav posebno bomo to videli v naslednjih letih, kajti vedno več osebja bo prišlo do te stopnje. Potem, kar se tiče hiša, hiša Evrope, tukaj imamo stroge določbe, Potem smo se dogovorili leta 2011-2012, držimo se izdatkov, ti izdatki pa tudi niso dodatni. Kaj ti? Vse osebe v hiši Evrope prihaja iz eh, drugih delov uprave, ki so že zaposleni. Torej, vse skupaj je nekakšna prerasporeditev tako da ni tukaj govora o dodatnih stroških, temveč se to morda celo precenjuje, ne pa pocenjuje. Potem je seveda pomembno, kar se bo dogajalo s politiko zgrad. Predsedstvo se bo s tem kratkem ukvarjalo, srednjeročno politiko na področju zgradb pod, pod, pred, pod predsedstvom podpredsednika Vilanda, smo že pripravili predlog in to bi nam omogočilo, da bi potem lahko podali tudi bolj natančne ocene, kar se tiče stroškovnih ocen v naslednjih letih. Kar se tiče pokojnin, pa je tako, da imamo že določene omejitve prejšnjem mandatu smo kar nekaj že dosegli, vendar pa seveda gre potem tudi za prostovoljni pokojninski sklad, ki ga moramo potem nekoč tudi urediti v proračunu. Hvala lepa. Hvala lepa. Kaj pa glede tega predhodnega usklajevalnega postopka? Ja. Da, že imamo termin. Sporočala sem se dogovorila za sredo, tem se bova še pogovorila, pa tudi s podpredsednikom in potem bomo pripravili časovni razpored, kdaj bo kateri sestanek. Dobro, sedaj pa prosim poročevalca, da poda sklepne misli v zvezi s to zelo plodno razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo kratek bom, kajti gospod generalni sekretar je že odgovoril na praktično vsa vprašanja članov odbora. Torej, glede razprave imam tri sklepe. Prvič, mislim, da v razpravi, ki jo bomo imeli s predsedstvom, ne smemo ločevati med tistimi, ki bi želeli dati več sredstev Evropskemu parlamentu in tistimi, ki bi želeli dati parlamentu manj sredstev, da bi deloval skladno z Lizbonsko pogodbo. Vsi želimo, da parlament deluje skladno z Lizbonsko pogodbo. Drugič, večino smernic, ki sem jih podal, je predmet konsenza in ustrajam na tem, da preden začnemo s temi pogajanji, moramo vedeti, če so glavne prednostne naloge, ki smo jih določili in če so številke, ki jih predlagam, nekaj, kar ta odbor lahko sprejme. Bom pojasnil. Torej, določili smo cilje in določili smo številke. Nisem govoril o varčevalnih okrepih sploh. Niti ene same besede o tem ne boste našli. Seveda bomo potrebovali varčevalne ukrepe. In to bom pojasnil če potrdite ta predlog, se pravi, da obratovalni stroški ne bodo presegli 1,9 odstotkov, medtem ko generalni sekretar predlaga 3,09 odstotkov, to pomeni, da lahko privrčujemo 21 milijonov evrov. Iz teh 21 eh, milijonov evrov lahko odvzamemo del, ki se nanaša na kibernetsko varnost in pa na varnost stavb, to je 7 milijonov evrov, potem mi ostane še vedno 15 milijonov evrov možnih prihrankov. Torej, to bom povedal na zelo umiren način. Bolj kot boste zviševali nadomestila za sekretarjat. Torej, če bomo šli še korak dlje od teh sredstev, ki so predvidena, potem pomeni, da bomo morali še več prihraniti. Glede ostalih točk mislim, da se lahko strinjamo, ampak ena točka pa je zelo pomembna in sicer gre za stopnjo zvišanja nadomestil za sekretarjat. Če želimo ostati na 1,9 odstotkov, potem nam to omogoči, da ostanemo v sedanjem proračunu. Čim pa gremo korak dlje od 1,9 odstotkov, pa bomo morali enostavno prihraniti druge. To je popolnoma preprosto. Pri teh pogajanjih eh, s predsedstvom bom predlagal vrčevalne ukrepe, ki so ključni. Torej, višji bo znesek za sekretarjat, več bomo morali odpraviti delovnih mest. To je popolnoma normalno. Torej, v teh 21 milijonov bomo otegnili 7 milijonov za varnost, to pomeni, da bo ostalo še 15 milijonov in to bo v igri pri teh pogajanjih in vsak od nas mora prevzeti svoj del odgovornosti. Mislim, da ne bomo prišli do sporazuma, ampak moramo pa natančno vedeti, kakšni so pogoji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Torej, s tem zaključujemo razpravo o proračunu za parlament za 2016. K vprašanju mandata se bomo vrnili na seji, ki bo sledila tej. Želel bi čim prej poznati datum predusklevalnega postopka kaj ti glasovanje bo 16. aprila v odboru, 27. aprila bo potrjen osnutek eh, uvodnih ocen in na to 27. 28. aprila bo končno glasovanje v odboru za nadzor proračuna. Plenarno zasedanje bo potem konec meseca aprila. Torej imamo časovnico, ki je tesna in glede na to, da se mora odbor izraziti 16. aprila, bi želel, da se ta usklajevalni postopek oziroma predusklajevalni postopek začne čim prej, zato da lahko zbližamo naša stališča, zlasti glede na to, da so razhajanja precejšna. Torej, hvala lepa vsem eh, gostom, hvala, da ste se udeležili te seje, hvala za vaše prispevke in za vaše obrazložitve, ki nam bodo pomagale pri pripravi tega proračuna. Hvala lepa podpredsedniki, hvala lepa gospod generalni sekretar. nous allons aborder maintenant le projet de budget rectificatif numéro deux pour deux mille quinze bomo nadaljevali s predlogom spremembe proračuna številka dva za dva tisoč petnajst tu gre za prerasporeditev sredstev v okviru deljenega upravljanja torej dajem besedo gospe gardija zabalu hvala eh, zelo zaostajamo po našem eh, dnevnem redu zato samo dva stavka To je povezano s premembo večletnega finančnega okvira. Eh, gre za proračunsko prilagoditev za leto 2015. Eh, tukaj je prišlo do zastoja pri izvajanju številnih programov in projektov eh, v zvezi s kohezijo v okviru tega finančnega okvirja. Rada bi spomnila, da obstaja odstavek v tem predlogu in v njem pravimo, da se povsem strinjamo s tem, da Denar, ki ni bil uporabljen, gre v leto 2015, tako da bi čim bolje izkoristili kapacitete večletnega finančnega okvira. Izražamo pa tudi skrb, ki je vedno večja zaradi neplačanih računov eh, in eh, zastoj pri izvajanju bi lahko imel posledice pri plačilih. Eh, toliko z moje strani. Hvala. Merci, Hvala lepa. Kdo želi besedo? Person? Si? Nihče? Gospod Meresan. Um, Hvala lepa, zelo nakratko. Torej, eh, pozdravljam odločitev komisije, da upravi svoje obveznosti skladno z večletnim finančnim eh, ukrepom in strinjam se tudi z zaskrbljenostjo naše poročevalke oziroma poročevalcev v zvezi s tem eh, prenosom dolgoročnih eh, plačil glede na to, da je bil ta operativni program eh, sprejet zelo pozno v nekaterih državah eh, članicah, eh, so se obveznosti praktično podvojile. In tu mislim, da bi bila komisija lahko bolj prožna, ko obravnava ta vprašanja, zato da bomo zagotovili, da ne bo prišlo do nepotrebnih zavez. Hvala lepa, gospod Albrecht. Hvala lepa, predsedujoči. Želel bi samo podčrtati to, da imamo dva paralelna postopka. To ste omenili na začetku. Prvi postopek je prilagoditev eh, proračuna 2015 in to imamo v besedilu, torej imamo eh, revizijo večletnega eh, programa finančnega okvirja. Ampak, eh, torej formalno sta ti dve eh, zadevi ločeni, ampak eh, še vedno pa sta med seboj povezani, kajti prva se nanaša na MFF in v tej uredbi imamo možnost, da se zaveze prenesejo, če nismo pripravljeni, če programi niso pripravljeni. Zato imamo te eh, tri vrste programov, se pravi tisti, ki so že pripravljeni, tisti, ki so skoraj pripravljeni, tisti, ki niso. In eh, če tega ne storimo na ta način, potem ni to samo težava za 2015, temveč eh, bo to povzroča težave tudi kasneje, zato ker imamo to pravilo N plus 3. Torej moramo se vprašati, kdaj se vse to začne. Torej spremembe uh, eh, MFF-a bodo vplivali ne samo na leto 2015, temveč tudi 16 in 17, glede na to, za kateri sklad bo šlo. Torej to, kar želimo sedaj narediti za DAB, kar je sedaj uh, predlagano in paralelno uh, revizijo MFF-a, EFA, je namen vsega tega samo, da se omogoči oziroma olajša eh, uresničevanje teh eh, procesov v tem obdobju. Želeli bi to poenostaviti. Hvala lepa, gospod Olbricht. to je zelo posebna situacija. Torej, vsi bi želeli spodbujati naložbe, zato da bi naložbe spodbujale rast. In eh, v tem okviru večletni finančni okvir, ki je bil sprejet 2013. Torej, to je bila napaka. Prepozno smo o njem glasovali, ampak na to smo potrebovali 18 mesecev, da so bili opredeljeni programi, postopki in pravila. In to jasno kaže na to, kako zelo počasi se stvari premikajo v Evropski uniji. In eh, na to inercijo eh, se moramo tudi odzvati. Torej, to kar nismo naredili leta 2014, moramo narediti leta 2015 in v tem primeru bo leto 2015 nekakšno dvojno leto. Kajti eh, paradoksalno je to, da v letu, ko se začne Junkerjev eh, načrt, pravila oziroma instrumenti iz MFF-a potrebujejo toliko časa, da se lahko uresničijo. Torej naj povem, da bodo tu amandmaji morali biti predstavljeni do 25. marca, na to bomo v odboru glasovali 16. aprila in eh, na to na plenarnem zasedanju bomo glasovali o tem eh, prilagojenem proračunu številka 2 za 2015 in sicer 29. aprila na plenarnem zasedanju. Torej. Na to imamo sedaj zadevo EGF Mori Ducro in tu je poročevalec gospod Denano. Ja, hvala lepa. Tu gre dejansko za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Francija je prosila, da se ta sredstva uporabijo za Mori Ducro, kajti več kot 2000 eh, eh, zaposlenih je izgubilo delovno mesto. Torej, več kot 9000 eh, zaposlenih ima to podjetje Mori Ducro. Torej, to je veliko logistično podjetje, ki mobilizira več kot 4000 vozil na dan. In eh, res je, da se je ta eh, transport eh, znižal za 13,7 odstotkov med 2012 in 2013. V Franciji več kot za 21 odstotkov. To je na to vodilo v Eh, številna zviševanja cev, cen, naj si bo goriva, eh, transporta in tako dalje. Po drugi strani pa za konkurenčno vojno, ki je znižala cene in to je pač vodilo v stečaj tega podjetja 6. Eh, maja 2014. Na to je bilo ustanovljeno novo podjetje, Mori Global, ki je eh, preuzelo 2107 zaposlenih in 50 eh, agencij in od teh 2800 eh, oseb, ki so ostale brez dela, se jih je več kot 2000 vključilo v projekte, ki se financirajo iz tega sklada. In eh, ker podjetje samo ni imelo več sredstev, je na to francosko ministrstvo za delo to financiralo. Hvala lepa. Kdo se želi odzvati? Nihče? Dobro, hvala lepa gospod Denano za to predstavitev. Rok za amandmaje je 23. marca. V odboru bomo glasovali 1. aprila, torej ne 31. marca, temveč 1. aprila in 15. aprila bomo glasovali na mini plenarnem zasedanju o tem. Na to glede Evropskega socialnega sklada. Tu imamo projekt eh, spremembe financiranja za operativne programe podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih. Veste, da je bila ta pobuda lansirana konec leta 2013, da pa je del uredbe, in pa vključena v zelo stroga pravila, ki predvidevajo en odstotek predvidenih um, eh, sredstev, kar se lahko zviša na 1,5 odstotkov za države članice, ki eh, prejemajo finančno pomoč. Torej, predlog je, da se eh, to posojilo zviša na 30 odstotkov, kar je zelo velik delež, ampak pod pogojem, da države članice vsaj 50 odstotkov izdatkov porabijo v prvih 12 mesecih. Torej, to so eh, nujni pogoji za to, da se države spodbuja k hitrejšemu postopku svet je izrazil to željo in eh, pripravljeno je bilo poročilo skladno z 53. členom in sam sem bil odgovoren za to poročilo. Kar bi želel glede tega povedati je naslednje. Če želimo, da bo ta mehanizem uspešen v zadevnih državah, je zelo pomembno, da te države opravijo potrebne strukturne reforme. Poleg tega mislim, da lahko tudi spodbujamo mobilnost. Če v nekaterih državah poznamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti in ta sredstva bodo namenjena geografskim regijam, kjer so zlasti mladi brezposelni. 25 odstotkov je ta prak, ki je določen. Torej, če v določeni regiji poznamo deficit, potem, torej deficit zaposlovanja, potem bi morali te mlade spodbujati, da gredo v tiste regije ali države, kjer eh, je dela na voljo več. In v tem kontekstu bi želel povedati to, da bi si želel, da naredimo pilotni projekt v zvezi z vajeništvom v Evropi. Torej Evropa ima zelo razvit eh, program mobilnosti Erasmus, ampak eh, za vajence, ki bi želeli sodelovati v Evropi, kontekstu mobilnosti, eh, pa eh, to ponavadi delajo za zelo kratka časovna obdobja, nekaj tednov samo. Mi bi jih želeli spodbuditi k temu, da bi tudi vajenci izkoristili to možnost mobilnosti za več mesecev, kajti eh, brezposelnost mladih je resničen škandal in države, kjer poznamo vajeništvo, nudijo mladim boljše pogoje za dostop do trga dela. Torej, boljše pogoje kot tiste države, ki prakse vajeništva ne poznajo. Torej, to se vam želel povedati pri tej predstavitvi mojega poročila. Kdo bi želel podati kak prispevek? Nihče? Dobro. V tem primeru naj povem, da je rok za uložitev predlogov spremem 17. marca. 24. marca bomo glasovali. Ne, 1. aprila bomo glasovali in na to 16. aprila bo glasoval odbor za zaposlovanje. Gospa Nirjada je pripravila poročilo na lastno pobudo o priložnosti za zeleno rast eh, MSP. Torej, eh, poročevalka je danes odsotna. Gospa, gospod Rijado naj bi nekdo nadomestil, nekdo iz skupine GUE je kdo tu. V vsakem primeru, gospa poročevalka, bi želela razpravo o tej točki, zato da bi lahko vsi tisti, ki imajo mnenje, to mnenje tudi podali. Torej, eh, njeno poročilo poznate. Kdo se želi izraziti? Ne vidim nikogar, ki bi prosil za besedo. Rok za ložitev predlogov sprememb je 19. marca. 1. aprila bomo glasovali v odboru. Gospod Torvalc. Hvala lepa, predsedujoči. Nekaj formulacij v njenem poročilu so, če se milo izrazim, malce nejasne in njeno pisarno smo tudi obvestili o tem, želeli bi, da bi bile te formulacije bolj zavezujoče in bolj jasne. Upam, da bo do teh sprememb prišlo. Dobro, se pravi, 1. Eh, e, aprila bomo glasovali v odboru in na to itre 14. aprila. Gospod Denano, pripravili ste še poročilo na ložbi za delovne mesta in rast, spodbujanje gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije v Uniji. Izvolite. Ja, torej, eh, To poročilo sem želel predstaviti, zato ker se zavedam, kako pomembne so eh, socialni in pa socialni skladi, zlasti v eh, politiki, se pravi gospodarski, socialni in teritorijalni politiki Uniji. Ti uh, Eh, ta sredstva so zlasti pomembna na področju zaposlovanja. Mm, res je, da če eh, ta dva sklada ne bi obstajala, potem bi verjetno utrpeli še precej eh, višjo stopno brezposelnosti in še precej nižji bruto domači prihodek. Torej, res pa je, da še ne poznamo vseh učinkov za zadevno obdobje. E, ta socialna e, kohezijska politika je danes e, usmerjena v druge politične usmeritve. Namen teh politik je, da se spodbuja sveda izobraževanje, pa tudi um, boj proti izključenosti, proti brezpaselnosti, eh, za okolje in tako dalje. Vemo tudi, kako zelo pomembno je, da MSP v Evropi igrajo pomembno vlogo tako na področju okolja kot na področju gospodarstva. Ta nova kohezijska politika se eh, opera na eh, pametne inteligentne in pa trajnostne strategije in eh, francoske regije so v celoti odigrale svojo vlogo. Vse so se osredotočale na tiste eh, smernice, ki so bile najboljše za njihove regije oziroma teritorije. Smernice pogodbe o delovanju Evropske unije so bile tu resnično zelo uspešne in njihov namen je zlasti, da se premosti vrzeli na gospodarskem, socialnem in drugih področjih. Zelo sem vesel tudi, da smo eh, dobili status eh, prehodnih regij za tiste regije, ki niso še povsem razvite in ki jih je treba spremljati. Pri tem je pomembno tudi to, da vemo, da je prednostna naloga teh eh, skladov v tem, da se spodbuja naložbe. In zatem je zelo zanimiva strategija, se pravi, da se spodbuja naložbe. Uh, da se osredotoča financiranje na določeno število prednostnih nalog in prav tako je treba tudi izmeriti uspeh teh politik, učinek teh politik. Zlasti v mestih, ki imajo danes največje potrebe in pri tem je treba tudi, da vsi partnerji, ki se zanimajo za uh, razvoj, uh, in pa za socialna vprašanja. In sedaj imamo 28 sporazumov, 150 operativnih eh, načrtov, glede tega se še pogajamo, ampak mislim, da so tendence dobre in da je proračun tudi eh, ustrezen. Sam sem organiziral poročilo na naslednjih točkah investicijski načrt gospoda eh, Junkerja temeli na načelu multiplikatorja. In to je pomembno. Druga točka mojega poročila, ko smo tu že večkrat povedali v tem odboru, vprašanje neplačanih računov na področju eh, kohezijskih eh, politik je nekaj, kar je treba rešiti in moramo ustrajati, da svet svoje zaveze tudi ustrezno izpolnjuje. Glede eh, perspektive za eh, sklade, mislim, da je treba pozdraviti torej nove ukrepe, pri tem pa ne gre pozabiti tudi na to, da imamo eh, teritorijalne specifike, da imamo gorske regije, obaljne regije in tako dalje in moramo omogočiti tudi vsaj minimalno raven eh, prožnosti za to, da lahko regije to prilagodijo svojih, svojim potrebam. Tu bi želel ustrajati zlasti na enem dejstvu in sicer, da vključitev makropogojenosti je nekaj, kar je povsem nespremljivo, kajti regije niso tiste, ki so odgovorne za to in zato moramo danes jasno povedati, da ne bomo imeli teh pogojenosti za porazporeditev eh, strukturnih eh, skladov. Prav tako je pomembno tudi, da vemo, eh, kakšna je vloga umestnega pregleda in kaj to ponuja tudi za kohezijsko politiko in za načrtovanje in v končni fazi za uresničevanje projektov. Hvala lepa, sem vam na voljo za vprašanje. Hvala lepa za poročilo. Ima kdo kakšen prispevek? Gospod Fernandez. Hvala lepa, čisto na kratko, predsednik. Pomembno bi bilo, če bi vse operativne programe kohezijske politike že vključili v razpravo. Zelo pomembno je, da takoj ugotovimo, kateri so tisti najpomembnejši projekti, ki jih bomo imenili za plačilo, tako da bomo potem te programe lahko tudi izvajali. Tako da ne bo dvoma, da ne bo prihajalo do zamud pri plačilih. Poleg tega je pomembno, da vsi razumejo, da je kohezijska politika že sedaj v večini držav članic namenjena ne samo financiranju infrastrukture, temveč skrbi za podjetja, za trajnostno pametno rast, za socialno in teritorijalno kohezijo. Vse skupaj je povezano tudi s konkurenčnostjo in ustvarjanjem delovnih mest. Lepa, gospa Pana. Hvala lepa predsednik v imenu svoje skupine. Naj se zahvalim poročevalcu za to mnenje, ki gre po našem mnenju v pravo smer in je dobra podlaga za razpravo. Še prav posebno se strinjamo z izjavo o velikem pomenu kohezijske politike, še prav posebno v časih krize in za pomen javnih naložb. Kar se tiče makroekonomskega pogojevanja in razkoraka pri plačilih, se z njim strinjamo. Kot zeleni bi imeli še nekaj dodatnih točk, ki bi jih radi vključili v besedilo. Najprej, da bi podarili koncept partnerstva, da bi vključili lokalne, regionalne organe, civilno družbo načrtovanje. Tu bomo podali predloge spremembe na to temo. Mislim, da je to nekaj edinstvenega v okviru strukturnih skladov in mislim, da bi še prav posebno zdaj, ko skušamo bolje izvajati naložbeni načrt, omeniti tudi to načelo partnerstva. Poleg tega je za našo skupino pomembna tudi omemba zelenih delovnih mest in zelenega gospodarstva. Vemo, da je v okviru regionalnega sklada določen odstotek namenjen ukrepom za zaščito podnebja. In to je dober pristop, da uvajamo sektorske kvote. Glede na mnenje računskega sodišča pa bi bilo dobro, če bi omenili več preglednosti, izboljšanje zmogljivosti in okrepov za boj proti korupciji. To so predloge smem, ki jih bomo podali, vendar pa nasplošno se nam zdi, da gre poročilo v pravo smer. Hvala lepa. Si, Hvala lepa. Monsieur le Président, merci. Gospod Omar Džiži, eh, hvala lepa. V imenu naše skupine pozdravljam eh, kakovost eh, predlogov gospoda kolega Denenoja. Imam samo nekaj prispevkov. Torej, v zadnjem zakonodajnem obdobju smo se pogajali v zvezi z celotnim sklopom tega torej tega svežna do leta 2020. Eh, ta pravila so sedaj stabilizirana. Sam sem bil tudi eh, član pogajalske skupine in eh, ti makroekonomski kriteriji in te pogojenosti so sedaj pač odločene in sedaj je treba delati o perspektivah po letu 2020 in moramo začeti, te, začeti na tem delati že zdaj. Um, kajti poročilo o kohezijskih eh, ukrepih eh, kaže na to, da se je tu situacija po letu 2008 do neke mere poslabšala in zato je treba tudi se boriti proti eh, vsem tem posegom v to pomembno regionalno politiko. Torej, treba je utišati vse tiste, ki govorijo, da so ta sredstva neustrezno uporabljena. Istočasno pa je treba poskrbeti tudi za eh, rast in naložbe v veliki, velikem številu regij. Vemo, da Pri načrtovanju za 2016 in 2017 tvegamo to, da bomo zopet soočeni z velikim številom neplačanih računov in da bomo na koncu programskega obdobja zopet v situaciji, ki ne bo več obvladljiva. Torej, tu se bom ustavil, ker že zelo zamujamo. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Danum? Je to jasno? Dobro. Ja, torej pričakujem eh, predloge sprememb eh, in poskušaj bom v čim večji meri vključiti. Eh, ja, zelo nakratko, gospod predsedojoči. Torej, poročilo našega kolega, eh, gospoda Gerenca. Bom predstavil jaz, eh, kaj ti kolega je danes odsoten. Mislim, da ni s tem poročilom nobenih težav. Eh, poročilo je povsem znotraj pristojnosti odbora za proračunski nadzor. Naprimer, želi, da pri pregledu Eh, večletnega eh, finančnega okvira, da se pregleda tudi vse, kar se nanaša na humanitarno pomoč, kar se mi zdi povsem smiselno in glede tega se skupine tudi lahko strinjajo. Na to, če želimo to zagotoviti, potem je treba eh, tudi zagotoviti ravnoteže med zavezami in plačili znotraj proračuna in na to eh, prosi države članice in pa Evropsko unijo, da se angažirajo, da bodo upoštevale eh, nič cela sedem odstotkov eh, DNA pri humanitarni pomoči. Torej upam, da bomo vsi lahko podprli to poročilo. Person. Hvala lepa. Se vam zahvaljujem, da ste nadomestili gospoda Geransa. Torej nič cela sedem odstotkov res ni veliko, ampak eh, nekatere države imajo zelo, zelo, zelo veliko težav pri spoštovanju te zaveze. Eh, čeprav bi to zelo lahko pripomoglo k omejevanju Eh, priseljenskih tokov. Dobro, sedaj pa bomo glasovali. Torej, poimensko bomo glasovali za transferje. Najprej uporaba sredstev za prilagoditev globalizaciji. Tu gre za poročilo gospoda Kirkosa, Broadcasting, Attica Broadcasting Grčija. V sedmem odstavku Imamo kompromisni predlog A. Kdo je za? Dvignite roke. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. V osmem A odstavku drugi amandma. Poročevalec je za. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. 8b amandma 3. Poročevalec je za. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Odstavek 9a amandma 4. Poročevalec je za. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. 9b. 5, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 9c, amandma 6, poročevalec je za, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Odstavek. Kompromis A, torej 9E, predlog spremembe 8, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. 9F, amandma 9, poročevalec je za, kdo je za. Hvala. Kdo je proti? Mislim, da nihče, nihče se ne vzdrži. In na to še o celotnem spremenjenem besedilu. Bomo glasovali elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za in 3 glasovi proti. Sedaj nadaljujemo. Torej še vedno Attica Publishing Activities poraba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Torej, poročevalec je gospod Kristoforu. Odstavek 5, amandma 1, kdo je za? Proti? Sprejeto. Odstavek 7, kompromis A. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 8a, amandma 2. Pročevalec je za. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Odstavek 8b, predlog spremembe 3. Poročevalec je za. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Nihče. Sprejeto. Odstavek 9, amandma 4. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? odstavek 10a, ampak to pokriva kompromis A. Dobro, odstavek 10b, amadma 6, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Odstavek 10c, amadma 7, poročevalec je za, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, nihče. 10 amadma 8, kdo je za, Kdo je proti, kdo se vzdrži nihče. Še glasujemo poimensko, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. 30 glasov za in 3 je proti. Sedaj nadaljujemo s poročilom Lufthansa Technik. Aha, ne, gospod Leno. Moj sistem ni, ni funkcioniral. Lufthansa tehnik, poročevalec gospod Negresku, prvi odstavek, drugi amandma, kdo je za, proti. Bomo glasovali elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 17 glasov za, 16 proti, sprejeto. Ja, ni bilo povsem jasno. Amandma 3, odstavek 1, kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da je sprejeto. Nisem vprašal, kdo se vzdrži. Ja, sprejeto. Odstavek 1, amadma 4, poročevalec je za, kdo je za? Proti? Preverimo elektronsko. Torej, amadma 3. Torej, ena smo glasovali elektronsko, amandma dva smo glasovali z dvigom rok in izgledalo je, da je bila večina za. Amandma ena je na koncu. Amandma ena, predlog spremembe ena je na koncu. se opravičujem. Ampak eh, naš seznam se je začel z amandmajem ena in temu smo sledili. Nismo poslušali. Torej, amandma dva, seveda smo za. Dobro, vse v tem smo glasovali. Odlično, dobro. Se opravičujem. Amandma tri, ste mislili, da je to amandma dva? Dobro, tudi o tem smo glasovali. Predlog spremembe 4 prav tako. Amandma 5, eh, odstavek 6a. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. 6a, amandma 6, to je poročevalec je za. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Odstavek 7, amandma 7 poročajec je za, kdo je za, proti, se vzdrži, nihče, 7b amadma 8, poročajec je za, kdo je za, kdo, se, kdo je proti, kdo se vzdrži, tudi nihče, dobro, 8a amadma 9, poročajec je za, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, Sprejeto 8b amandma 10, poročevalec je za. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Nihče. Dobro, sprejeto. 8c, predlog spremembe 11, poročevalec je za. Kdo je za? Proti? Nihče. Vzdrži se tudi nihče. Dobro, 9a amandma 12, poročevalec je za. Kdo je za? Proti? To se vzdrži, sprejeto. Odstavek 10, amadma 13. Poročevalec je za. Kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10a, mandma 14. Pročevalec je za. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. In na to imamo še uvodno izjavo D. Amandma 1. Pročevalec je proti. Kdo je za? Bomo glasovali elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 proti 15 za in sedaj glasujemo še o celotnem besedilu. Se opravičujem, ampak glede na to, da smo se res zmotili pri glasovanju, bi eh, prosila, če lahko še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 3. Se res opravičujem. Zmotili smo se. Dobro, amandma 3 je bil sprejet. Sprejet je bil. Dobro, se pravi, o celotnem besedilu sedaj glasujemo elektronsko. Torej, glasujemo elektronsko o celotnem besedilu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 28 za, 5 proti. Gospa Gardija Zabal. Glede proračuna za leto 2015 imamo tri poročila. Tu bomo glasovali elektronsko in če se strinjate, bomo glasovali o vseh treh prerasporeditvah. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Ja? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, prerasporeditve so sprejete. 30 eh, glasov za, 3 proti. Za ostalo ni prošen in za uh, nepremičninsko politiko prav tako ne. Ima kdo še kaj podrazno? Ne, v tem primeru zaključujemo sejo in vabim koordinatorje, da ostanejo v dvorani, kajti sedaj bomo imeli še sejo koordinatorjev. Bon.